Danes jo tukaj zastopa gospod komisar Mimica. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, cenjene poslanke in poslanci. Pozdravljam eh, priložnost za to razpravo. Preko prejšnjih rezolucij in tudi dejanj poslancev in poslank smo spomnili, državljane Burundije, da morajo storiti določene korake, da bodo svojo državo popeljali iz sedanjega nestabilnega stanja v demokracijo ob spoštovanju človekovih pravic in prizadevanji za regionalne integracije. Žal pa se Burundi nahaja v zelo kritičnem položaju in vsi dosedani dosežki so pred tem, da se razblinijo gospod Kurunziza kot predsedniški kandidat je povzročil zelo hude razkorake v družbi in ta situacija je res nujno potrebna našega komentarja in mnenja. Zaradi tega je tudi svet o zunanjih zadevah eh, sprejel marca sklepe na to temo o prizadevanjih za doseganje mirne rešitve po letih državljanske eh, vojne. Predvsem je treba spoštovati dosežene dogovore in pravila in v svojem tretjem eh, mandatu sedani kandidat ne bi mogel tega zagotoviti. Ne moremo kar tako zanemariti doslej doseženih rezultatov, dogovorov in političnih sporazumov. Zaradi tega njegovo ustranje na tretjem mandatu še nadalje povzroča nemire, kljub stalnim prizadevanjem pripadnikov civilne družbe, številnih novinarjev in kljub temu ugotavljamo, da prihaja do številnih eh, represali tudi proti pripadnikom mirovniških eh, skupin in pobudnikov civilne družbe. Zato sem eh, vesel tudi zadnjih izpustov političnih zapornikov, iz zaporov, čeprav so bili številni drugi istočasno zaprti zaradi podobnih razlogov. Prihaja do hudega ustrahovanja, do kršitve tistih, ki zagovarjajo človekove pravice, tudi vseh drugih, ki si drznejo kritizirati oblast. Gospod predsedujoči, sam tukaj izrekam sožalje družinam, vseh, ki so umrli oziroma bili hudo ranjeni v zadnjih nemirih. Močno obžalujem tudi vse omejitve svobode govora. Zelo težko je, da, da tudi sami težko dojamemo, kaj se tam pravzaprav dogaja, kaj, kaj ti vsi svobodni glasovi so zatrti že v kali. S tem se tudi lažje širijo govorice, ki potem dodatno spodbujajo nemire in napetosti. Še nadalje si je treba prizadevati za izogibanje provokacijam, ob tem pa je treba državljanom Burundija zagotoviti njihovo pravico do miroljubnih demonstracij. Še besedo bi rad povedal o parlamentarnih in predsedniških eh, volitvah v Burundiju. Naš namen mora biti podpreti uspešne volitve. Kot veste, je Evropska unija doslej nudila tudi finančno pomoč eh, volitvam in poleg tega pa smo tja pošiljali tudi opazovalne misije. S tem smo hoteli pomagati pri uspešnih volitvah. Naj pa vas spomnim, kaj je ključnega pomena v zadnji izjavi predstavnika gospe Morgerinjeve za tisk je govoril o tem, da aretacije zagovornikov človekovih pravic Svobode, kršitve pravic eh, državljanov in svobode medijev nikakor ne vodijo k svobodnim in poštenim volitvam. To smo jim tudi formalno povdarili. Gospa Morgerini je na organe oblasti naslovila uradni dopis. Eh, ki temelji na sklepih sveta o političnih razmerah v Burundiju v predvolilnem obdobju iz meseca marca. Treba je zagotoviti dovolj političnega prostora za vse pomembne politične dejavnike, kar je tudi predpogoj za vso našo podporo, da si ravno gre za zelo težavno situacijo. Izolacija medijev je nekaj, česar ne moremo prezreti, ker želimo, da se spoštujo demokratična načela in vladavina prava kot temeljni predpogoj za pošteno izvedbo volitev. Prav tako ne moremo pustiti nekaznovanih eh, vse tisti, ki so prispevali k sedanjemu stanju in vsi morajo biti odgovorni za svoja dejanja. Vsi mednarodni partnerji Burundija, vključno z Evropsko unijo, morajo ustrajati na poštenem enakopravnem dialogu za krepitev demokratičnih struktur in civilne družbe. Glede na nadaljni razvoj dogodkov smo si pustili odprte vse možnosti nadaljnega sodelovanja. Eh, hočemo samo opozoriti države članice na trenutno stanje in tudi na možne posledice v zvezi s sporazumom iz Kotonuja. Eh, ob vsem tem bi rad povdaril tudi to, da je Evropska unija izvedla več eh, misij, ki so prispevale k razvoju političnega dialoga v smislu 8. člena kotonovskega sporazuma. Kadar govorimo o možnih prihodnih ukrepih, pa bi rad podaril še eno zadevo. Evropska unija je eden največjih partnerjev Burundija in eh, zaradi tega ima tudi ključni pomen pri ohranjanju gospodarske blaginje v Burundiju. Če se torej eh, nadaljuje sedaj na situacija, bo to še nadalje močno vplivalo na situacijo širših slojev prebivalstva. Lahko pogledamo tudi, kakšna so bila gibanja zneskov pomoči v zadnjih letih. Ko bomo obnavljali naše ukrepe, moramo ustrezno vrednotiti dosežene spremembe, pozitivne ukrepe in druge dosežke, tako da ne bomo s svojimi ukrepi ranili najbolj pomoči potrebne. Eh, pri tem pa si moramo prizadevati za čim prejšnjo normalizacijo situacije. Prav tako moramo uskladiti našo dožnost do državljanov, Burundija naše zaveze eh, z ukrepi, ki naj preprečijo nadaljne zatiranje in omogočijo hitrejši razvoj demokracije. Hvala lepa. The... Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj prejdemo na sklop govornikov v imenu političnih skupin. Prvi ima besedo v imenu skupine LS Joachim Cela. Gospod komisar, danes smo do povdne razpravljali o beguncih, ki iščejo zatočišče v Evropi. In takrat smo dejali, da se ne smemo ukvarjati samo upravljanje stokovi beguncev, ampak da moramo odpraviti razloge za izseljevanje iz držav izvore. Zato je zelo pomembno, da se danes razpravlja o razmerah v Burundiju, kjer je prišlo do spopadov med policijo in pripadniki opozicije. Deset tisoč ljudi je na begu, zbežali so iz države drugot. Že desetletja se ta država sooča z državljanskimi vojnami, z zelo slabimi razmirami. Doživeli so kratko obdobje dem demokracije. Sedajšnji pred, predsednik Kurun Iziza se je odločil, da bo podaljšal svoj mandat za predsednika. Mednarodna skupnost in Evropska unija mora pritisniti na vladajočo oblast, da vse stori za to, da bi preprečili novo humanitarno katastrofo. To nam je potrdil tudi gospod komisar, da bo za opazovalno delegacijo na volitvah v tej eh, državi dokazala, da nam ni vseeno, kaj se v tej državi dogaja. Najlepša hvala, gospod Celer. Naslednji v imenu skupine SD je gospod Čani Pitela. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Nasilje, ustrahovanje, ustvarjajo skupaj z različnimi grozljivimi pritiski okoliščine, zaradi katerih državljani bežijo iz Burundija. Ravno kar smo tudi slišali, da odhajajoči predsednik želi kandidirati še za tretji mandat, s tem tudi krši sporazume iz Aruše. Vse to pa ogroža Burundi, ki lahko zapade v etnične spopade tem se bo tudi zaostavil demokratični proces v državi, ki ste ga preomenili. Pred nekaj tedni smo z delegacijo naše skupine obiskali regijo Velikih jezer in Burundi. Prišlo je do genocida v letu 1994, ko se spomnimo, okoliščine so še vedno prisotne, iste kot takrat samo nekoliko tlijo pod površjem. To vrstne okoliščine spodbujajo nova grozovita dejanja. Hitro moramo ukrepati. Veseli smo, da visoka predstavnica Mogherinjeva odblizu in učinkovito spremlja razvoj dogodkov. Poleg tega jo prosimo, da še enkrat pritisne na predsednika, da ta ne bo sam še enkrat kandidiral. Bi pa sam neposredno pozval tudi predsednika Burundija. Gospod predsednik Burundija, ali želite resnično sebi prisvojiti last brez podpore ljudstva ali želite postati odločilen dejavnik v tej demokratični tranziciji države? Gospod predsednik, prosim, da še enkrat razmislite o tem. Mi kot Evropska unija bomo zagotovo odigrali svoj del uloge pri tem. Hvala. Herzlichen Dank.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 najrevnejša regija na svetu. Vemo, da tam vihrajo državljanske vojne. Veliko krat smo videli tudi eh, že primere za to v Ruandi in v Demokratski republiki Kongo. Vemo, da je tudi sodišče v Ruži zelo šipko in krhko. Zelo radi bi videli, da pride do demokratičnega razvoja v tej državi. Vladajoča stranka pa se je odločila za tretji mandat predsednika, da predsednik lahko zopet kandidira na predsedniških volitvah. To pa je v nasprotju z sporozumom iz Abuđe. To je potem sprožilo zelo veliko protestov v državi in to nas pominja na grozovito obdobje državljanske vojne. Vem, z, lahko vam povem in zagotovim, da gospa Mogherini lahko računa na podporo moje politične skupine za to, da se zagotovi mir in stabilnost v Burundiju. Jasno je, da moramo zagotoviti, da volivni proces poteka pravično in da se zajamči nemoten potek. Zato pa potrebujemo opazovalno delegacijo in volitve morajo potekati v demokratičnem okviru in to bo ena največjih preizkusov to državo. Najlepša hvala v imenu skupine Alde. Ima besedo gospa Vautmans za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, kandidatura odhajajočega predsednika predstavlja hudo preizkušnjo za celo državo. Gre za sod smodnika, ki bo ravno zdaj eksplodiral. Mir je namreč zelo krhk in stoji na trhlih tleh. Veliko krat smo si zatiskali oči pred resničnimi problemi in dejali v redu, eh, prišlo je do nasilja, vendar pa gre za Afriko. Sedaj, kolegi, je pred nami možnost, da preprečimo hujšo katastrofo. Če nam ne bo uspelo, bo prišlo do genocida. Po genocidu 94. leta sem odpotovala v Burundi in na lastne oči sem videla krste na tisoče kosti, ki prezlomljene kosti žensk, otrok, ki so jih enostavno presekali in jih tako usmrtili z mačetami. Nujno moramo ukrepati, kaj ti zavre mi kri v žilah, ko vidim, da enostavno sedimo tukaj križem rok. Ni dovolj, da o tem razpravljamo. O tem seveda moramo razpravljati, vendar pa moramo predvsem ukrepati. Jasno je, da želimo izraziti sožalje vsem žrtvam in svojcem in upravičujemo se za vse, vendar pa naša pomoč potrebujejo tisti, ki živijo v tej regiji. Sedaj pa ima besedo gospa Veržija v imenu skupine Gwengel. Merci, monsieur le président. En 2000, les Hvala lepa. V sporazumu Aruša je bilo vse jasno določeno, pa smo vendar priča letom in letom državljanske vojne v Burundiju in imeli so potem prvega izvoljenega predsednika v zgodovini in potem so tudi sprejeli novo ustavo. Uh, In sedaj, eh, ko je prišlo do tega pojava tretje kandidature predsednika, je prišlo znova do nemirov in tudi sklepi, ki jih je sprejela vladajoča stranka, so vodili k številnim uporom in nemirom na ulicah. Iz tega izhaja tudi eh, poročilo o številnih eh, mrtvih, situacija korupcija je vedno resnejša in tisti, ki so na oblasti, se preprosto nočejo umakniti demokratični volji eh, ljudstva, kljub številnim pozivom drugih strank in eh, tudi zagovorikov človekovih pravic, da se tisti, ki so na položaju od tam prosto umaknili. Že na tisoče ljudi je bilo zaprtih zaradi svobodnega izražanja nasprotovanja režimu, vedno več pa jih je še vedno ogroženi. Zato moramo izreči jasno podporo državljanom, prebivalcem te države, ki je v veliki meri odvisna od tuje pomoči, od katere je odvisno preživetje najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Zato mora biti glas Evropske unije še glasnejši glas tega parlamenta, pa prav tako se vidimo, da ga slišijo tudi ljudje v Burundiju. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Hojbuh v imenu skupine zelenih. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zelo dobro ste opisali razmere v Burundiju in situacija človekovih pravic je zelo kritična, tudi vi ste zelo kritični do situacije za opozicijo in eh, razmere so nestabilne. Omenili ste možnost opazovalne delegacije in misije, komisije, kako boste to sestavili, bo to sestavljeno na visoko ravno, to se mi zdi zelo pomembno za to, da pošljemo znak v tej regiji. Zanima me, kakšne ukrepe bo sprejela Evropska unija za dobro sodelovanje med vsemi mednarodnimi opazovalnimi misijami, zato da zagotovimo, da civilna skupnost dobi našo podporo v volivnem postopku. Tako bi lahko pritegnili tudi civilno družbo v celoten postopek. Potrebujemo tudi možnost eh, zamrznitve proračunskih sredstev, če bo predsednik še enkrat kandidiral za tretji mandat. Zato je treba uporabiti ne samo besede, ampak moramo prijeti k dejanjem. Torej, če ne nameravate zamrzniti finančne pomoči, kako boste zagotovili, da bodo sredstva porabljena za pravilne namene, da bodo služile Eh, prebivalstvu in ne za vladajočo stranko. Sklicujem se na 96. člen sporazuma iz Kotonuja, ki omogoča sodelovanje med Burundijem in Evropsko unijo. Gospa Hojbog, najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Kašetukjenge za minuto in pol. Grazie, signor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes se soočamo z veliko odgovornostjo. Od te odgovornosti ne moremo pobegniti. Lahko zaustavimo pokole, ki so pravzaprav genocid v osrednji Afriki. Genocid, da, gospod predsedujoči. Pogosto smo gledali, kako nedolžne ubijajo, čeprav bi lahko te poboje imenovali tudi genocid. Obsojamo delovanje predsednika Nkurunzize, obžalujemo, da prihaja do omejitve pravic državljanskih svoboščin, svobode medijev. Upam, da bodo ponovno odprli vse radijske postaje, ki so jih zaprli, da bodo izpustili arbitrarno zaprte posameznike. Upam, da bodo čim prej omogočili tudi začetek delovanja radija RPA. Pred 21 leti je državljanska vojna v Burundiju zajela tudi Ruando, kjer je prišlo do najbolj grozljivih dogodkov v nedavni človeški zgodovini. Danes ne moremo več reči, da nismo vedeli, bili bi so krivi vodja misije Združenih narodov v Rondi je rekel, da če ne bomo delovali, se bomo pravzaprav združili z hudičem v delovanju. Hvala. Naslednja ima besedo gospa Mekeven za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Pozdravljam to, kar ste dejali in tudi izjavo visoke predstavnice. Nasilje se mora končati takoj kajti policijsko nasilje, zapiranje političnih nasprotnikov eh, nima mesta v demokratičnem volivnem procesu in zato je temu takoj treba narediti konec. Mi moramo podpreti Burundi v primeru miroljubnega dialoga, zato da se država lahko pripravi na miroljuben potek volitev. Te volitve so Eh, ključnega pomena ne samo za Burundi, ampak za celotno regijo, kjer bodo potekale nadaljne volitve v naslednjih 18 mesecih. Gospod komisar je eh, že dejal, da želimo podpreti Burundi. Sama sem predsedujoča odbora in na ta država, ki je na najrevnejši državi na svetu, si zasluži našo pomoč in zato moramo tam vzpostaviti pomoč za razvoj gospodarstva in za dobrobit ljudi. Vendar pa tega brez stabilnosti ne moremo storiti in zato mora vlada podpreti našo stvar. Videli smo že tisoče ljudi, ki prečka meje v Demokratično republiko Kongo in v Ruando. Tudi ti potrebujejo našo pomoč. In tukaj moramo podpreti tudi OZN. Zahtevati moramo od Burundija, da ne zapravi vse doseženo v zadnjih 15-20 letih, da omogočijo potek mirnih volitev in da se država zopet postavi na noge. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Elena Valencijana za minuto in pa od leta 2011 je v Burundiju prišlo do postopnega zapiranja prostora za politični diskurs. Predsednik je preganjal in ustrahoval nasprotnike in zapravil vsakršno za demokratični razvoj. Vendar pa je napoved predsednika Korunzizo še poslabšala situacijo, da bo kandidiral za tretji mandat, kot smo že slišali in tudi gospod komisar je to omenil, krši dogovor in sporozum in iz Aruše in ogroža situacijo v Burundi. To gre za državo, ki ima za seboj dramatično zgodovino in to v regiji, ki je tako zelo krhka in nestabilna, je ponovno izvolitev predsednika Onozize zelo veliko tveganje za vse. Od predsednika moramo zahtevati, da ponovno premisli o tej odločitvi. Vlada mora ponovno odpreti za politično udeležbo, da izpusti politične zapornike ki da možnost za politično udeležbo in demokratično udeležbo. Če tega ne bodo storili in če se predsednik ne bo, se ne bo premislil in če ne bodo zagotovili državljanske in civilne soboščine in pravice, ki so nujno potrebne za demokratični proces, potem Evropska unija ne sme podpreti volivnega procesa v Burundiju, kajti ta proces bo potem ponarejen in eh, bo prava goljufija. Mislim, da moramo postoriti še veliko. Najlepša hvala. Sedaj gremo na sklop CHDI. Prvi govornik ima besedo. Uh, prvi govornik je gospod Kaputo za minuto. Hvala, predsedujoči. Sem se že oglasil v parlamentu o zvezi z Burundijem januarja, ko so z javnega afriškega radija letirali novinarja, ki tam dela. 25. aprila so se oblasti spravile na protestnike na zelo nasilen način. Neodvisni mediji so prav tako pod hudim pritiskom v zadnjih 48 urah je prišlo do delnega ali celovitega prekinjanja njihovega delovanja. Nekatere novinari so zaprli. Vodja države je že vlada v dva mandata, odločil se je, da bo maja ponovno kandidiral, to pa je v nasprotju s 96. členom ustavi, ki jo je sam podpisal. Evropa bi morala hitro in učinkovito ukrepati pri burundijski vladi, zato da bi vlada čim hitreje preprečila to, da izbruhne v tej državi nova državljanska vojna. Državljani bi morali imeti pravico do svojih svoboščin in do svobodne izražanja. Yes. Najlepša hvala, gospod Marija, sva besedo za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razmere v Burundiju so zopa zaskrbljujoče. Pred kratkim smo že razpravljali o tem, Predsednik preganja novinarje, politične nasprotnike in takrat smo opozorili, parlament o nevarnosti, da se država zopet vrne v čas državljanske vojne in genocida iz leta 1994. Predsednik Kurunziza se je odločil za tretji mandat in to je sprožilo nasilne odzive in eh, potem je prišlo do represije. To je treba takoj preprečiti, treba tudi omogočiti svobodo tiska. Imamo pa tudi zelo zaskrbljujoče vprašanje in to je 20 tisoč beguncev, ki bežijo v Demokratično republiko Kongo in v Ruando. Lahko pride do še več beguncev iz te države. Hvala sedaj pa gospod Jakob. Hvala lepa gospod predsedujoči. Soočamo se z novo vojno. Upamo sicer, da do te vojne ne bo prišlo. Nedvomno pa je, da se soočamo z krizo beguncev. Ta kriza je sedaj že tu. Kdo bo na koncu potem plačal ceno? Seveda bo Evropa sodelovala v tem in bo tudi plačala davek za to krizo, ki so jo povzročili nekateri, ki so morda delno celo evropski prijatelji oziroma prijatelji nekaterih evropskih vlad, nekaterih evropskih držav. Nekaj konkretnega moramo storiti, če želimo, da se ne bo jutri ponajavila pred našimi vrati nova kriza. Tragedije v sredozemlju so rezultat tega, da nismo pravočasno ukrepali v nekaterih državah v srednji Afriki. Razmere so podobne tudi tu. Sam se zauzema za zelo jasno politiko. Poslati moramo jasno sporočilo kot parlament in kot komisija. Zahtevati moramo, da v Burundiju ne kandidirajo posameznike, ki nimajo podpore. Če želijo našo podporo, potem morajo storiti tako, kot zahtevamo, sicer naj nosijo posledice. Najlepša hvala. Zadnji govornik je Fabio Castaldo. Hvala lepa, predsedujoči. Nažalost, ponovno, že ne vem, katereč govorimo o Burundiju. Ugotavljamo, da je prišlo do demokratične prekinitve, da se ne spoštujejo sporazumi za ruše v letu 2000. Trenutni predsednik Nkurunziza še enkrat vlaga svojo kandidaturo, čeprav je to v nasprotju z ustavo. Slišali smo že v tej dvorani, da s tem dejanjem jasno kaže, da kot politik ne nosi odgovornosti, da celo napada državljane, da se ne zauzema za njihovo blagostanje. Pravzaprav se bori za to, da bi obdržal svoj stavček. Nasilje, ki je zbruhnilo v teh dneh v državi, pa tudi beg proti sosednjim državam, dajo jasno vedeti, da bi kot Evropska unija morali zauzemati zelo jasno stališče, da bi morali izvršiti vsak možen pritisk na predsednika, zato da mu damo vedeti, da to vrstna kandidatura ni primerna, da bi lahko ponovno zaradi tega v državi prišlo do državljanske vojne, do genocida, tako kot leta 1994. Preprečiti moramo katastrofo še preden ta izbruhne. Upam, da bomo sprejeli vse ustrezne ukrepe za to, da se to prepreči. Hvala. Eh, Najlepša hvala sedaj gremo na začu, zaključek razprave in besedoma zopet gospod komisar Mimica. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Ta razprava je bila zelo koristna, zelo se zahvaljujem vsem poslancem za jasne prispevke. Glede koordinacije in opazovalne misije volitev, naj vam zagotovim, da sodelujemo z opazovalno misijo OZN in tudi z Afriško unijo. Tako bomo storili tudi v prihodnosti. Iz te razprave lahko potegnemo tri zaključke. Prvič, da imamo podporo Evropskega parlamenta pri pregledu vseh obstoječih opcij znotraj sporazuma iz Kotonuja in tudi iz drugih inštrumentov treba se je posvetiti predvsem vprašanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Drugič, imamo odgovornost do prebivalstva Borundije, da jih zavarujemo pred humanitarno tragedijo v državi, ki je že tako zelo krhka. In tretjič, ko ohranjamo željo, da podpremo volitve z inštrumenti, ki jih imamo na voljo, moramo jasno povedati burundijskim oblastem in jim predstaviti pogoje za pravične volitve in za politični prostor, kaj to za nas pomeni in to potem natančno spremljati v naslednjih dneh. Veselim se že nadaljnega dialoga z vami in ohranitve parlamentarne vlogo za to, da to vprašanje ostaja na mednarodni agendi. Najlepša hvala, gospod komisar, s tem.